drugič. Gospod Viktor Uspaskič mi je podal prošnjo glede parlamentarne imunitete v povezavi s primerom pred regionalnim sodiščem v, Vilnius, v Vilniusu. V skladu s členom 6 odstavkom 3 bomo to prošnjo posredovali odboru za pravne zadeve. skupina SND je prav tako podala prošnjo, te bomo vključili v zapisnik in sedaj glasovanje. Najprej poročilo gospoda Bensena. Postopno vprašanje.